Hvala lepa, gospod Mavrojanis. S tem je razprava zaključena. Naslednja seja bo jutri, pa četrtek 5. julija od 9. do 14. in od 15. do 17. Dnevni red imate na spletni strani Evropskega parlamenta.